dala ustrezno izjavo, da ne izvaja nekompatibilnih eh, funkcij, ki bi bila v nasprotju eh, s funkcijo poslanca oziroma poslanke Evropskega parlamenta. Gospa Kovijos je bila izvoljena v eh, odbor za pravne zadeve in v delegacijo za odnose z Japonsko. Kakšni komentarji? Ne, prav. Vse skupaj je spreto.